Hvala lepa. Predlagam, da nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo komisije svetu in Evropskemu parlamentu o vprašanju uvedbe scheme označevanja za lokalno predelavo in neposredno prodajo. Govorili pa bomo tudi o poročilu komisije o utemelitvah za neobvezno navedbo kakovosti. Proizvod otoškega kmetovanja. Komisija je torej pripravila dve poročili. in kakor sem dejal, je komisija ti dve priporočili oziroma poročili pripravila na zahtevo parlamenta. Prvo poročilo govori o schemi označevanja za lokalno predelavo in neposredno prodajo in drugo poročilo zadeva neobvezno navedbo kakovosti proizvod otoškega, otoškega kmetovanja. Pri prvem poročilu komisija ugotavlja, ali je ta pobuda najboljša možna možnost. Preučuje tudi možnost, da bi določene navedbe kakovosti uporabljali prostovoljno. V drugem poročilu komisija predstavlja prednosti in pomankljivosti tega, da bi uporabljali navedbo kakovosti proizvod otoškega kmetovanja. Mislim, da bi bilo sedaj dobro, če bi prisluhnili komisiji, da slišimo, o čem dejansko gre. V mojih zapiskih piše, da bo za komisijo gosp govoril gospod Erhard. Pozdravljam tudi druge predstavnike komisije, pre tega nisem storil, se upravičujem, pozdravljam pa tudi vse goste, ki so danes prisotni. Torej, še enkrat, gospod Erhard, izvolite. Danke. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bom eh, govoril o schemi označevanja za lokalno predelavo in neposredno prodajo. Na to pa bom spregovoril tudi o poročilu o navedbi kakovosti proizvod otoškega kmetovanja. Uredba v zvezi z kakovostjo kmetijskih proizvodov zahteva od komisije, da Evropskem, eh, Evropskemu parlamentu predloži poročilo o tem, ali bi bilo dobro uvesti novo schemo označevanja za lokalno pridelavo in neposredno prodelavo zato da bi pomagali lokalnim pridelovalcem pri lokalni prodaji njihovih izdelkov. V poročilu naj bi upoštevali tudi naslednja merila, naprimer možnosti za to, da bi zmanjšali izpuste CO2 in eh, izpuste drugih škodljivih snovi zaradi manjše potrebe po prevozu. Komisija je v ta namen izvedla zelo veliko dejavnosti, sodelovala je tudi z državami članicami, z predstavniki držav članic, izvedli so študije, seminarje in tako naprej. Razvoj sistema neposredne prodaje je med državami članicami zelo različen, tako navajajo uradni podatki. Kar zadeva potrošnike. Empirične študije kažejo, da so ljudje zelo zainteresirani za to, da bi kupovali lokalno pridelana živila in proizvode. Sedaj pa, kar zadeva okoljska merila, torej učinek, ki bi ga neposredna pridelava, neposredno trženju imele, imelo na okolje. Tukaj je komisija analizirala več študij. Ugotovili smo, da potrebujemo še več raziskav, zato da bi ugotovili, kakšna je povezava med oskrbovalnimi verigami s proizvodi, med potrošniki in med zmanjševanjem odpadkov ter zmanjšanjem izpustov CO2. Študija kaže, da krajše poti lahko imajo pozitivne učinke na okolje, če se izvajajo na lokalni ravni. Če gre za uporabo sezonsko pridelanih izdelkov, če se uporabljajo okolju prijazni načini pridelave in če je njihov cilj manj majhna oglikova sled. Nobenih jasnih eh, rezultatov ni bilo, da bi v splošnem taka schema imela pozitivne učinke na okolje. Pozitivni učinke na okolje se pokažejo le, če se upoštevajo določeni pogoji, kakor sem jih pravkar navedel. Komisija je na to izvedla posvetovanje še s trokovnjaki, zato da bi preiskali možnost eh, uvedbe posebne scheme označevanja. Strokovnjaki so se strinjali, da bi možen sistem označevanja moral biti neobvezen, postopki certificiranja in akreditiranja bi morali biti čim bolj preprosti, kajte drugače bi to vključevalo preveč birokracije in prav tako bi morali iz, imeti jasna pravila, kaj vse spada v ta sistem in kaj ne. Strokovnjaki, s katerimi se je komisija pogovarjala, so se prav tako strinjali, da bi tak sistem bil smiseln le, če bi ga povezali z drugimi ukrepi, ukrepi, ki bi kmetom pomagali pri iskanju alternativnih prodajnih možnosti. To bi bilo v skladu z prizadevanji za razvoj podeželja, naprimer naložbe, razvoj kmetij, razvoj poslovnih možnosti in tako naprej. Komisija je pot. Poleg samostojnega sistema označevanja, strokovnjaki analizirala še to, kako bi neobvezna navedba kakovosti lahko bila morebitna rešitev. Neobvezne navedbe kakovosti so nov sistem označevanja, ki so a, bili uvedeni z novo uredbo o oznakah kakovosti. Naprimer, proizvod, proizvodnja v gorah. Kar zadeva to uredbo, komisija meni, da bi neobvezna navedba kakovosti lahko bila učinkovit instrument za to, da bi označili, odkot proizvod prihaja in da bi zagotovili, da se ti dodatni napori dejansko tudi upoštevajo. Kakšen je rezultat? Komisija je prišla do naslednjega sklepa. Obstaja povpraševanje po pravih eh, proizvodih s kmetij, ki bi jih lahko prodajali v kratkih dobavnih verigah, prav tako pa želijo potrošniki namreč, da bi bilo to ustrezno označeno med državami članicami pri stopni razvoja neposredne prodaje obstajajo velike razlike. Razvoj kratkih prodajnih poti je povezan z zelo veliko ovirami in eh, iskati je treba drugačne rešitve. Na ravni EU in na ravni držav članic obstaja več instrumentov, vendar ti se ne uporabljajo usklajeno. Nova oznaka, če bi bila tako navedena oziroma uvedena, bi morala omogočati nadzor, omogočati bi morala tudi ustrezno jamstvo za potrošnike in morala bi biti preprosto za uporabo za proizvajalce. Komisija svoje poročilo zaključuje z več vprašanji, ki si jih zastavlja pri obravnavi te teme. Želimo pomagati parlamentu in tudi svetu pri nadaljem postopanju. Prvo vprašanje je, ali ti različni instrumenti, ki jih že imamo na ravni EU za spodbujanje lokalnega kmetovanja in neposredne prodaje, ustrezajo Drugo vprašanje je naslednje. Več eh, interesnih skupin je opozorilo na določene predpise, naprimer higiena in tako naprej. In po njihovem mnenju ti predpisi ovirajo lokalno proizvodnjo. Komisija se sprašuje naslednje. ali pravni predpisi že vključujejo dovolj prožnosti, ki pa se v celoti ne izkorišča. Vprašanje je torej naslednje. Evropski parlament in svet morata povedati, ali se strinjata s komisijo, ali pa bi morali na tem področju, na področju neposredne prodaje, uvesti spremembe. Naslednje vprašanje je, da sicer že imamo oznake za spodbujanje lokalne in regionalne pridelave, ampak vprašanje je, ali bo uredba na evropski ravni dejansko pomagala kmetom in ali je potrošnikom dejansko mogoče zagotoviti dovolj informacij če bi taka oznaka bila simbol ali logotip, bi se pojavilo vprašanje, ali naj bo to v takšni obliki. Kako bi lahko pripravili takšne pravila, da ne bodo obremenjevala proizvajalcev in obenem zagotavljala ustrezna jamstva za potrošnike. to je kratka predstavitev poročila v zvezi z lokalno pridelavo in neposredno prodajo. Sedaj pa, kar zadeva proizvode otoškega kmetovanja. V zvezi s tem želim povedati naslednje. tudi tukaj je na začetku navedeno, da si moramo zastaviti vprašanje, ali naj bi uvedli novo navedbo kakovosti proizvod otoškega kmetovanja ali ne. Navedeno je, da bi se morali vprašati specifično, ali je smiselno uvesti neobvezno navedbo kakovosti. komisija naj bi tudi natančno preverila, koliko so ljudje zainteresirani za proizvodnje, za proizvode, ki so namenjeni človeški potrošnji. Potem pa zadeva vprašanje tudi sorovine iz otokov in tako naprej. Pri proizvodih ki so predelane narave, pa mora tudi predelava potekati na otokih. Že na začetku je komisija ugotovila, da je definicija otoka a, različna, odvisna od namena. Že torej pri definiciji otoka se pojavljajo težave, tukaj nismo prišli do, eh, do končne odločitve. Poročilo tudi navaja, da je otoško kmetovanje eh, v težavah zaradi številnih problemov na evropski ravni. Proizvode, ki jih je komisija preučevala, eh, smo prav tako eh, obravnavali in na otokih se ljudje ukvarjajo predvsem z hortikulturo in otoško kmetijstvo vključuje a, eh, določene oznake, ampak vseeno se soočajo s težavami na tem področju komisiji ni uspelo, da bi ugotovili, kakšne so tipične otoške lasnosti proizvodov. Poročilo tudi navaja, da obstaja cela vrsta proizvodov, ki so opremljeni z oznako otoškega porekla, ampak eh, generični termin otoški se uporablja le redko. Običajno se uporablja tudi ime otoka, zato ker je to boljše za trženje. kar zadeva dodano vrednost nove navedbe kakovosti proizvod otoškega kmetovanja. Vprašanje je, kakšna dodana vrednost se tukaj pojavlja in eh, ocene so različne. Večina proizvajalcev na otokih meni, da je dobro navesti konkretno ime otoka. Nobenega primera oznake nismo našli, ki bi vključeval vse otoke. Horizontalne oznake, če lahko tako rečemo, se uporabljajo za skupine otokov, naprimer nekatere manjše skupine otokov na Danskem ali na Finskem. v splošnem pa se vedno govori o konkretnih otokih. Komisija je prav tako ugotovila, da so v nekaterih primerjih otoki med seboj prav tako v konkurenci, zato ker želijo tržiti svoje izdelke in se profilirati na trgu. sedaj pa argumenti za in proti neobvezni navedbi kakovosti proizvod otoškega kmetovanja. Tukaj navajamo naslednje. Argument za je naslednji. Neobvezna navedba kakovosti z relativno majhnimi upravnimi bremeni bi bila dobra rešitev. To bi bilo dobro za določene manjše proizvajalce na manjših otokih, če so ti proizvajalci premajhni, da bi uporabljali druga orodja za trženje, naprimer kolektivne oznake ali oznake porekla. Kar zadeva pomenkljivosti uvedbe, neobvezne navedbe kakovosti proizvod otoškega kmetovanja. Takšna oznaka bi lahko proizvajalce postavila v slabšo luč, tiste proizvajalce, ki že uporabljajo določene scheme kakovosti, naprimer eh, oznaka zaščitenega prekla in tako naprej po mnenju komisije zaenkrat nimamo generičnega termina proizvod otoškega kmetovanja, zato komisija meni, da takšna oznaka ne bi imela dovolj prepoznavne moči. In še nekaj. Večina otoških proizvodov se ne izvaža, ampak se prodaja na lokalni ravni ali pač v državi članici, kateri otok pripada. Zato bi bilo bolje, če bi to pravilo uvedli na ravni držav članic. In tudi niz izdelkov, ki bi bili upravičeni do te oznake, je verjetno zelo omejen zaradi predpisov, v predpisih in tudi zaradi omejitev v prilogi 1. In strukturne težave, s katerimi se otoki soočajo, bi prav tako lahko morda bolje reševali z obstoječimi politikami, ne pa z pristopom označevanja. to je bila kratka predstavitev poročil eh, komisije. Sedaj sem spregovoril o poročilu komisije v zvezi z navedbo kakovosti proizvod otoškega kmetovanja. Hvala. Hvala lepa. Naj vam povem, da se nam je pridružila velika skupina obiskovalcev, so mladi predstavniki kmetov, dobrodošli. Niso mi povedali, iz katere države ali držav prihajate, zato vam teh informacij ne morem posredovati. Predlagam, da nadaljujemo z razpravo. Slišali smo predstavitev komisije in uh, Se upravičujem, izvolite. Povedali so mi, da so obiskovalci iz Italije. No, res mi je žal, da gospod De Castro, naš predsednik, ni tukaj. Izvolite, gospod Andriju. Euh, Hvala, predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu iz komisije za povedano pri predstavitvi tega poročila. No, ne razumem oblike in postopkov. Premalo časa sem tu v parlamentu. Ne vem, kako preučiti in razumeti vse vidike tega poročila odboru za kmetijstvo. Ampak vseeno bi rad rekel, da sem se našel v teh vaših besedah, kajti pred nekaj tedni sem oblikoval poročilo na lasno pobudo glede oznak določenih ozemljih in seveda je to blizu tem vprašanjem, ki ste jih omenjali danes. Terminološko gledano je to blizu mojemu delu, če govorimo o teritorijalnem označevanju. to moje poročilo na lasno pobudo je omogočilo, da se je odbor hitro odzval pri tem vidiku teritorijalnosti. Zato sem toliko bolj vesel, ker je komisija preučila to poročilo, ki je bilo večkrat obravnavano v teh krogih. Tu gre res za vprašanja, ki so se obravnavala popovdne, kajti to je temelj mojega poročila. Gre za ista vprašanja, gre za krožno ekonomijo in tu gre za problematiko horizontalnega dela, če govorimo o kmetovanju določeno območje. Gre tudi za sistemski pristop. Vprašati se moramo, kako na nekem ozemlju povezati akterje dinamično, da bi res dali pravo dodano vrednost tem modelu in da bi to povezali s proizvodnjo blizu Imamo pa tudi lokalne potrošnike, mestne, primestne ali pa podeželske potrošnike. In tudi to je treba povezati. Ne bom govoril predolgo, ampak rad bi rekel, da sem pa vsem na voljo komisiji, zato da bi še naprej delali na teh vprašanjih, kajti to se mi zdi pomembno. V prihodnih tednih in mesecih bi morali pripraviti prihodnjo reformo glede na to, da bi morali sprejeti ta novo načelje teritorijalnosti in to povezati vsemi vidiki prebivalstva. To teritorijalno vprašanje je pomembno, tega ne smemo puščati ob strani, teritorijalnost je pomembna, tudi ko gre za lokalne proizvode. To je seveda zapletena tema in zato se bomo organizirali v prihodnih tednih, mesecih in letih in razpravljali bomo o tem. Bardzo dziękuję. Chwala lipa. Gospodiar. Chwala komisji. Predvsem se želim zahvaliti za ta eh, tom zaskrbljenosti v poročilu komisije. Torej, komisija se je sama je sama postavila vprašanja po posvetovanjih strokovnjaki, da torej neposredno trženje je nekaj zelo enostavnega, kar pa je zelo težko eh, uresničiti v praksi, kajti treba je uporabiti zelo občutljive mehanizme, treba je upoštevati, upoštevati subsidiarnost in ne smemo vsi ga odrejati iz Bruslja. Naprimer, primir iz Nemčije. Uh, Eh, svoj čas smo razpravljali o higijenskih predpisih za klavnice, torej to smo poenotili in to je tudi logično, kajti potrošnik ima eh, pravico do higijensko nespornih živil. Uporabili so se ti predpisi tudi za, majšne, za manjše klavnice, torej, kjer so zaklali manjše živali, Eh, zajce, prašiče in tako naprej. S tem novim higijenskim predpisom pa so bili povezani, bile povezane velike naložbe in s tem so mesarska podjetja v Nemčiji uh, ustavila uh, lastni zakol, kar je bil prav tako element neposrednega trženja. To je bil, bila ena posledica, da so to ustavili In druga stvar pri nas na podeželju je bilo običajno, da so eh, kmetje, ki imajo živali, da jih zakuljajo za lastno porabo sami. Eh, to je ponavadi opravil mesar. Eh, in to tega danes ni več. S, uh, Torej, zamisel je bila prvotno dobra, ampak v praksi se je to napačno potem uresničilo in zato je treba vidno vprašati, ali potrebujemo nova pravila, ali so kakšne ovire, ki jih je treba odstraniti. Torej, če govorimo o neposrednem trženju, potem je za potrošnika pomembno, da ima zagotovilo, da je nek izdelek iz regije zato je treba odobriti tudi poenostavljene predpise za te osebe, ki neposredno tržijo. Ampak seveda morajo biti jasni predpisi, torej eh, kaj eh, so sestavine posameznega izdelka, ki jih nimaš sam, začimbe in tako naprej. Eh, komisiji se zahvaljujem, da je danes sprožila ta proces razprave in v naslednjem sklicu bomo nadaljevali s tem. Treba je predvsem seveda upoštevati tudi želje potrošnikov, ki si želijo trženja. Po drugi strani pa moramo preprečiti, da ne otežimo življenje preveč. Eh, Zato za kmetije, ki si želijo eh, neposredno trženje. Torej, treba je na vsak način zagotoviti, da je izdelek res iz regije same. Ampak neposredno trženje je stvar, ki izgleda zelo preprosto, je pa zelo zapletena. Ja, res je. V garaži je treba narediti prostor za živali. No, To je nekoliko preveč. Z nami so novinari iz Belgije, ki se ukvarjajo s kmetijskimi zadevami in eh, sliši se nenavadno, vi ste gosti, ampak vi ste tudi država gostiteljica Belgija. Gremo naprej, seznamom govorcev. Gospod Tarabela je naslednji. Čakal sem, da bi vas pozdravil, da bi imeli Italijana tu. Gospod predsednik Glede na to, kar sta povedala predhodna kolega, gospod Andriju in drugi, je komisija v svojem sporočilu šla v to smer, s katero se lahko strinjamo. Gre za to, da bi pravzaprav spodbujali spremembo kmetije krožno, seveda ne morajo tega storiti vsi, gre za različne poklice, proizvajalce, ampak tisti, ki to želijo storiti, morajo biti seveda situacije, da bodo dobili spodbudo, ampak mogoče bi potrebovali pravila. To sem najprej pomislil. Včasih imamo pravila, ki niso prilagojena najmanjšim proizvajalcem. In tu imamo evropske ukrepe, prav zato, da bi lahko poskrbeli za varnost prehrambeni verigi, potrebujemo pravila. Včasih to ni najbolj prilagojeno najmanjšim in tu potrebujemo fleksibilnost. To je prvo, kar sem želel povdariti. Potem drugo. Glede instrumentov. Kaj bomo storili s tem poročilom? Običajno preučujemo osnutke direktive, ured, Imamo lahko tudi poročila na lasno pobudo. Kolega Andriju je sestavil takšno poročilo na lasno pobudo pred nekaj tedni, pa glede te teme lahko rečem, da je komisija predstavila zelo zanimivo poročilo, to je dolgo nekaj strani, kakšna bo prihodnost. No, vsi imamo iste roke, imamo volitve maja, mogoče imeli novega komisarja za kmetijstvo, ampak ne glede na to, kakšni so nameni glede prihodnosti po tem predstavljenem poročilu komisije. Mislim, da bi bilo zanimivo vedeti, kako bo s tem prihodnosti. Letošnje leto je namreč posebno leto, teritorijalno proizvodnjo. Tu bi rad slišal, kakšni so nameni komisije glede označevanja. Kajti ne smemo imeti napačnega označevanja, ki bi zavajalo potrošnike. Naj obrazložim, ko govorimo o proizvodnji in o poreklu proizvodnje, recimo o piščancih, če si predstavljamo, da recimo govorimo o poreklu in o, o kraju zadnje predelave. Potrebujemo kraj zadnje predelave, to je poreklo, kajte če pride piščanec iz druge celine in če potem dodamo sol, popr, druge začimbe, ne v garaži, ampak nekje na neki kmetiji, potem je to treba označiti kot lokalno proizvodnjo. Ja, ne vem, toliko je označevanja danes, recimo, govorili ste o Italiji, ampak to ne zadeva lokalne proizvajalce, to zadeva velika podjetja. Karapeli, karapeli bo začel proizvajati olje v Španiji, ne več v Italiji. Mogoče bomo to imeli karapelitos, da bo to bolj primerno. Potem recimo primer iz industrije. Ne smemo, da bi teritorijalna, dovolite, da bi teritorijalna proizvodnja bila spremenjena zaradi označevanja, ki ne bi bilo skladno s tem, kar lahko pričakujejo potrošniki, ko gredo na neko kmetijo, v vas, mora biti gotovo, da so tudi piščanci gojeni tam na tej kmetiji v določenih pogojih, kajti tu gre tudi za težavo glede zaupanja in danes vemo, kako je s tem. Imamo regije, ki so se odločile za proizvodnjo visoke kakovosti, visoke dodane vrednosti, recimo pri proizvodnji mleka, te manj trpijo kot druge, kajti tu gre za druge stroške in to je en vir prihodkov, ki je temeljega pomena za proizvajalce. Tako da moramo bolje ceniti lokalno proizvodnjo. Smemo lagati potrošnikom. Kajti tu gre tudi za zaščito potrošnikov. Potrošniki morajo zaupati temu označevanju in vsem oznakam, da bi vedeli. In zanima me, če je komisija že razmišljala o tej problematiki označevanja, kajti tu imamo lahko oznake, ki niso jasne zdražovanja. Zlasti, ko gre za poreklo. Mislim, da to ni jasno. Zlasti, ko gre za poreklo živali, odkot prihajajo pred predelavo. Torej, tu gre predvsem za poreklo mesa, ki pride v Evropo. Mislim, da potrebujemo takšno rešitev, da ni preveč upravnega bremena za proizvajalce, za kmete. Kdo je zadnji na seznamu? Gospod Vojčehovski, prosim. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala, predsedujoči. Najprej prvo vprašanje kot je pravilno povedal gospod Jar, tu obstaja težave z lokalnim zakolom. Kajti evropsko pravo je precej omejujoče in to je bilo odpravljeno iz trga. To recimo vidimo v veliki miri na Polskem. Imamo recimo regije, kjer se treba voziti na stotine kilometrov do najbližje klavnice, kjer lahko zakoljemo živali. To smo obravnavali pred letom dni ko smo govorili o poročilu o prevozu živali. Evropski parlament se je takrat odločil za to, da bi skrajšali čas prevoza na 8 ur. Ampak tu potem potrebujemo lokalno omrežje klavnic. Kajti, če potujemo z živalmi zelo daleč, živali zelo trpijo, potem imamo tu tudi uh, demonstracij tistih, ki zagovarjajo pravice živali in to je tudi prav. Potem imamo stroške, to je drago za kmete in po drugi strani potem to draži in to plačajo potrošniki. In res bi morali razmisliti o tem, o tej situaciji ponovno. Mogoče bi morali to spremeniti. Ne gre za to, da bi morali imeti zakol v garaži doma, ampak lahko bi imeli lokalne klavnice, ki morajo biti blizu proizvajalcev in morajo izpolnjevati standarde, Tu gre za resne težave, ki jih je treba rešiti. Sedaj pa drugo vprašanje. Birokracija. Če bo toliko birokracije, potem ne bomo mogli nič več označevati, ne bo več težav z označevanjem. In to je recimo velja za kadilnice na polskem. Tu vidimo, tihe spremembe, ki se niso obravnavale v parlamentu, ampak zaradi delegiranih aktov so bili spremenjeni standardi za kajenje. In sedaj imamo nove standarde, ki jih majhni obrati na Polska ne morejo izpolniti. Imamo recimo približno 1500 takšnih majhnih obratov. Od 1. septembra bo veljala nova zakonodaja in ti bodo morali zapreti vrata ker ne morejo več izpolnjevati novih standardov. To bo res škodovalo lokalnim proizvajalcem in lokalnim proizvodom na polskem. In zdi se mi, da je evropska zakonodaja spisana pod pritiski velikih kmetijskih proizvajalcev, ki nimajo dimljenega mesa, ampak tega ne dimijo na pravi način, ampak s kemikalijami dodajo ta okus meso. Komisarju sem zastavil to vprašanje in rad eh, bi slišal odgovor. Ja, šrpali smo seznam govorcev. Po zadnjem sestanku s kmeti naj vam nekaj povem. Ta težava, ki ste pravkar omenili, je bila zelo huda za kmete, da bi lahko opravili zakol živali blizu, v lokalni klavnici. To pomeni, da bi težko prodajali živila lokalno. Nekateri so se celo šalili, da če ga ste recimo na lov, lahko ustrelite neko žival, mi pa ne moremo zaklati to, kar imamo na kmetiji, čeprav zagotavljamo boljše življenske pogoje za te živali, boljše pogoje pri zakolu, tudi ko gre za bolečino ali pomankanje bolečine. To je manj boleče kot pa lov v gozdu, kjer tudi ubijajo živali. Mogoče bi morali lovci ujeti žival, preden jih ustrelijo, če bomo to urejali na tak način. No, mogoče je to neka šala, ampak To so resne težave, ko gre za razvijanje lokalne proizvodnje in ko gre za kratko verigo med popraševanjem in ponudbo, kajti na tak način je tudi trg bolj privlačen in če imamo lokalne trge in brez označevanja, potem je to zelo težko za kmete, kajti potrošniki prihajajo kmetom enkrat, dvakrat na teden. Osebno se poznajo potrošniki in kmetje, ampak seveda potrebujemo neko obliko označevanja. Ampak upal bi, da ne bomo imeli preveč upravne obremenitve. Toliko z moje strani, sedaj pa bi prisluhnil komisiji. Dal vam bom besedo, slišali ste vprašanja. Gospod Erhard, prosim. Danke, Hvala, gospod predsedujoči. Prvo vprašanje oziroma več vprašanje je bilo, kakšni so naslednji načrti komisije. Torej smo pred zaključkom zakonodajnega obdobja. Komisija je pripravila dve poročili in sicer je namen obih poročil, da se na eni strani pač eh, preišče to temo, okolikor je to možno, torej lokalno kmetovanje, eh, neposredno trženje in otoško kmetovanje in da predstavimo tudi različne, različne možnosti, različne pristope. V interesu komisije je, da najdemo odgovore na vprašanja v zvezi z lokalnim kmetovanjem in neposrednim trženjem. In sicer, naprimer, na vprašanje, ali, so, ali je treba izboljšati pravila na področju eh, higiene, torej higijenske predpise in druga pravila. Kajti zanimivo je bilo videti, da Na eni strani, naprimer pri higieni, pri higijenskih vprašanjih, da imamo na ravni EU že možnost za določeno prožnost, na katere države članice uporabljajo to prožnost, druge pa ne. In potem je tudi neposredno trženje uh, različno izoblikovano v posameznih državah članicah, v nekaterih dobro deluje, v drugih pa ne. In zato se postavlja vprašanje, ali je treba možnost prožnosti, ki obstaja na eh, higijenskem področju, še izboljšati in na kakšen način. Potem dve opozorili v zvezi s. Eh, tem, kar smo ugotovili pri pripravi obih poročil. Sklicali smo strokovno skupino in ta strokovna skupina je zelo podrobno obravnavala vprašanje, kako, kakšne, kako je treba opredeliti kmetijski izdelek, ki gre v neposredno trženje, kako ga je treba opozi, opisati tako, da bo to za potrošnika virodostojno izdelek z določene kmetije. Torej, postavili smo si vprašanje, kaj si pričakuje potrošnik, če kupi izdelek z označbo izdelek z kmetije. In strokovnjaki smo se torej ukvarjali s eh, podrobnostmi tega. Uh, pri eh, mesu eh, mora biti tako, da so živali eh, vzrejene na kmetiji. In na drugi strani so nam tudi rekli, da potrošniki ne pričakujejo nujno zakola na kmetiji sami, temveč da bi bilo bolj smiselno tudi v smislu eh, eh lokalnega gospodarskega krogotoka, da se klavnica opravi naprimer v klavni, centralni klavnici v vasi da pa kmet potem spet dobi to meso in lahko prodaja to meso kot meso iz lastne, pridela, lastne proizvodne torej v bistvu smo že pripravili koncept, kako se lahko ti kmetijski izdelki prodajajo tako, da potrošniki temu tudi zaupajo. Potem podro, nadaljno področje, s katerim smo se ukvarjali, bilo naslednje. Če je nek izraz um, rezerviran za označbo, naprimer gorski izdelek, izdelek iz hribovskega kmetijstva ali drugi taki izrazi, druge označbe, treba se vprašati, kateri izraz je najbolj primiren. In nismo še našli pravega izraza za to področje, kajti videli smo, da v nekaterih državah članicah že obstajajo dobro delujoči sistemi za trženje izdelkov z kmetije in če želimo sedaj ustvariti vse evropsko eh, rešitev, potem bi lahko prišlo do konfliktov z dobro delujočimi obstoječimi sistemi. Na drugi strani, če si ogledamo Francijo ali eh, fr francoski izraz, fermier se ta izraz že uporablja v zakonodaji EU za določene izdelke, je nekako že okupiran, že zaseden in tudi uporaba tega izraza bi lahko vodila do konfliktov. Če bi želeli uveljaviti vse evropski sistem označevanja, bi bilo treba najti ustrezen izraz, torej izdelek z kmetije naprimer. Ampak eh, najti pravi izraz je velik izziv. Je pa to zelo pomembno, kajti eh, torej izraz mora biti eh, vsebinsko bogat, mora mm, biti razumljiv za potrošnika in ne sme eh, stati v konfliktu z obstoječimi ureditvami, ki že obstajajo na regionalni ravni ali na ravni držav članic. Torej, komisija je zelo zainteresirana slišati informacije, vaše informacije, vaš odziv na vprašanja, ki jih postavljamo v teh dveh poročilih. Evropska komisija zaenkrat nima nadaljnih načrtov v zvezi z eh, eh, ureditvijo označevanja na ravni EU, v zvezi z izdelki. Um, neposrednega trženja ali trženja otoških izdel, izdelkov otoškega kmetovanja. Komisija bo to preverila z ozirom na odzive, ki jih bomo prejeli na dve, ti dve poročili. Hvala. Hvala lepa. Komisija. Čeprav razumem, čakate na nadaljne reakcije in pripombe. Ko boste to prejeli, pa boste predlagali določene predloge in nadaljne delo. Lahko obrazložite, sem vas prav razumel. Ja. Dobro, potem sem vas razumel. Na to temo se bomo vrnili v prihodnosti. Ni nadaljnih vprašanj, ni pripomb, tako da bomo zaključili razpravo pri tej točki na dnevnem redu. tem je zaključen ta del zasedanja. Sedaj se bodo sestali koordinatori in sicer ob pol šestih. Šele takrat, kaj ti, šele takrat bodo nekateri prišli sem. Hvala lepa. Zaenkrat bomo prekinili zasedanje in zelo smo veseli, ker so bili z nami odlični gosti. Jutri nadaljujemo ob devetih zasedanjem odbora, kar pa zadeva sestanek koordinatorjev. Ta se bo začel pol šestih, torej čez 20 minut nadaljujemo sestankom koordinatorjev. Sestanek odbora pa je za danes zaključen. Hvala in nasvidenje.